začenjamo s točko 8. In sicer spreminjamo uredbo 1698 in sicer gre za podporo za razvoj podeželja, za Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Razprava o poročilu je že potekala, tako da lahko prejdemo kar na glasovanje. Začenjamo pri številki 8, potem pa bomo šli na številko 9 torej glasujemo o neposrednih podporah, potem pa še odpornosti na antibiotike. Deset točk na dnevnem redu, tri točke za glasovanje. Predlagam, da gremo kar takoj na stvar, ker je pred nami še veliko intenzivnega dela. Sam nimam nobenih pripomp, če tudi drugi ne, gremo kar na glasovanje najprej. Razvoj podeželja. Ste vsi pripravljeni? Začenjamo torej z glasovanjem. Predlog spremembe številka 9. Ne, najprej regi. Glasujemo najprej o predlogu spremembe odbora regi 4. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Regi 4. Respinto. Dichiaro aperta la votazione. Glasujemo o predlogu spremembe številka 9. Tarabella, glasujemo. Chiusa la votazione. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe številka 9 je sprijet. Glasujemo o predlogu spremembe številka 3. Glasujemo torej o predlogu spremembe številka 3 poročevalca. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Glasujemo o številki 10. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Številka 11 je bila umaknjena. Predlog spremembe 11 je bil umaknjen, sedaj pa 4. 4 poročevalcem. Glasovanje je zaključeno številki 4. Sprejeto. Sedaj pa 5 poročevalce. Glasujemo o predlogu spremembe številka 5. Hvala lepa. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Sedaj pa 12. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 6 poročevalca. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 13. Lavija in drugi. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno v predlogu spremembe 13. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo v bloku. In sicer najpomembnejši del, če hočete. 7, 8, 1 in 2. Glasujemo o bloku 7. Chiuso all'unanimità. Glasovanje je zaključeno, soglasno sprejeto. Izvrstno. Sedaj pa še zadnji trije odbora regi. Uvodna izjava 13. Glasujemo o številki 1. Glasovanje o številki 1 je zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj pa številka 2. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. In sedaj glasujemo še v številki 3. Ste vsi oddali svoj glas glede tretjega predloga spremembe? Zavrnen. Sedaj pa glasujemo o zakonodajnem predlogu, kot je bil spremenjen. Začenjamo torej z glasovanjem o zakonodajnem predlogu. Glasovanje je zaključeno. Hvala lepa. Votiamo sulla risoluzione. Glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasovanje se začenja. Glasovanje je zaključeno. Trije so proti in na koncu glasujemo še o končni odločitvi glede zakonodajnega oziroma glede pogajanj. Glasujemo torej o pogajanjih svetom. Glasovanje je zaključeno. Z veliko večino smo potrdili prvo spremembo uredbe sveta. Hvala poročevalcu. Siamo al secondo. Prehajamo na drugi dokument. Prehajamo na spremembo uredbe sveta številka 73.2009 o skupnih pravilih za scheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih schem podpor za kmete. Tudi tukaj gre za prilagoditev. Če ste vsi pripravljeni, lahko kar začnemo. Lahko začnemo z glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe številka 4. Ste vsi oddali svoj glas, glasovanje je zaključeno, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 29. 29. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Glasujemo o predlogu spremembe 30. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 5 poročevalca. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Glasujemo številke 31. Ste vsi oddali svoj glas? Dobro. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Sedaj glasujemo o številki 7. Številka 7. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj glasujemo o. Številki 32. Glasujemo o številki 32. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo na številko 34. 34. Glasujemo. La votazione sul 34 approvato. Sprejeto. 35. Glasujemo o predlogu spremembe 35. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo na številko 36. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Sedaj pa 37. Glasovanje številke 37 je zaključeno. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 38. Glasujemo chiusa votazione sul 38. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 39. 39. Ste vsi oddali svoj glas. Glasovanje je s tem zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto predlog spremembe številka 10. Glasujemo o predlogu spremembe 10. Ste vsi odali svoj glas? Sprejeta. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 12. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj pa 14. Predlog spremembe 14. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 40. Glasovanje je zaključeno zavrnjena. Glede na to, da je predlog spremembe 40 bil zavrnjen, imamo ustni predlog spremembe Olenička. Če je kakšno, ki se opone na to emendamento orale? Če Želite kaj povedati, kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe? Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, proponuję, aby... E, Hvala lepa. Moj predlog je naslednji. Pri definiciji dediščine, ker je to zelo pomembno za nacionalne pravne sisteme, mislim, da bi to definicijo morali ohraniti v pristojnosti držav članic. To bi morali preoblikovati takole. Določbe v zvezi z definicijo dediščine v nacionalni zakonodaji. To bi moralo ostati v 43. členu. Bene, se non ci sono... Dobro, če nikoga, ki bi nasprotoval temu predlogu spremembe, glasujemo o ustnem predlogu spremembe Oleniček. Ste vsi oddali svoj glas?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 Zavrnjeno. 43. Triinštirideset glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Glasujemo o predlogu spremembe šestnajst. Predlog spremembe šestnajst. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe številka 44. Glasujemo. Štiriinštirideset. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe sedemnajst poročevalca. Ste vsi oddali svoj glas? Predlog spremembe 17 je sprejet. Glasujemo o predlogu spremembe 18. 18. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa 20. Glasujemo o predlogu spremembe številka 20. Ste vsi oddali svoj glas? Dobro. Glasovanje je zaključeno. Predlog spremembe 20 je sprejet. Sedaj pa 22 in 23 skupaj. Tako je, 22 in 23 skupaj. Glasujemo. Sprejeto. 45. 45.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 Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj pa bomo v bloku glasovali. Sedaj glasujemo v bloku o predlogih 24, 25, 26, 1, 2 in 3. Glasujemo v bloku. Glasovanje je zaključeno. Ste vsi oddali svoj glas? dobro sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 48. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj pa 27. Predlog spremembe 27. Glasujemo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj pa zakonodajni predlog, kot je bil spremenjen. Končno glasovanje torej o zakonodajnem predlogu. Ste vsi oddali svoj glas? Dobro. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu zakonodajne resolucije glasovanje o predlogu zakonodajne resolucije. Glasujemo. Dobro, sprejeto. In ob koncu še glasovanje o pogajanjih s svetom v zvezi z potrditvijo v prvem branju. Ste vsi oddali svoj glas? Dobro. Zahvaljujem se vam tudi drugo poročilo smo s tem potrdili in s tem opravili prilagoditev. Hvala poročevalcu ponovno. Prehajamo na točko 10. Odpornost na antibiotike. Gospa Polson, želite besedo? Dobro, besedo ima torej podpredsednica Polsonova. Hvala predsedujoči, hvala vsem kolegom. To je bila res preprosta naloga, ki ste mi jo zadali. Kaj ti ni se bilo težko dogovoriti pri 35 od 38 vprašanj. Sedaj imamo nekaj odprtih vprašanj, jih veliko, kjer se ne strinjamo čisto ampak ne glede na to, ali jih bomo potrdili ali ne, pri besedilu to ne bo povzročilo neke večje spremembe. Gre za predlog 39, kjer gre za to, da se veterinarje postavlja na isto raven kot kmete, oziroma se jih enače in to ni dobro. Ta sprememba ni dobra. Mislim, da bo to samo še otežilo delo veterinarjev. Potem 50, tu se sploh ne strinjamo. tu obstaja nek lobby z napačno statistiko. Obstajajo statistike iz Danske, kjer določene veterinarske organizacije manjkajo, pri katerih gre za antibiotike. In uporaba antibiotikov je porasla v primerjavi z prej. Torej, to ne ustreza dejstvom. Imamo tudi druga poročila in zato priporočam, da glasujemo za. Formulacije so bile namreč zelo, zelo šipke. Nobenih predpisov ni. Potem pa še zadnje. Zdravje ljudi, dobro počutje ljudi oziroma dobro počutje živali, kakorkoli to že imenujemo. Ni pomembno, saj vemo, da je povezava med, in, med psihičnim in fizičnim zdravjem pravzaprav ista in tu gre za well-being v angliščini. In to je oboje enako pomembno tako za živali kot za ljudi. Za različne vrste živali tudi. Torej, tako kot je gospod De Castro to napisal v predlogu spremembe 55. Zahvaljujem se za vašo pozornost in za odlično sodelovanje z vsemi kolegi. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem podpredsednici. Če se strinjamo, lahko začnemo kar z glasovanjem. Ste pripravljeni? Glasujemo o predlogu spremembe številka 30. Začenjamo številko 30. Votate tutti. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno, sprijeto. In to so glasno. 31. Predlog spremembe 31. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Emendamento 3. 32. Glasujemo o številki 32. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 33. Glasujemo predlogu spremembe 33. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 34 e in 35 insieme. 34 in 35 skupaj. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 36. Glasujemo o predlogu spremembe 36. Glasovanje je zaključeno. Respinto. No, approvato. Zavrnjeno, ne, sprejeto. Sprejeto. Čestitke. Sedaj pa 37. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Sedaj pa 38. Sprejeto. 39. Glasujemo o številki 39. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 40. 40. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa 41. Glasujemo. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. 43. 43. Sprejeto.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 od 46 do 49. V bloku torej 46, 47, 48, 49. Glasujemo. Ne. Allora una la volta. Potem pa gremo posamično. Glasujemo sedaj samo o predlogu spremembe 46. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 47. 47. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Rezultat je izenačen. Kaj se tu zgodi? Sprejeto. Sprejeto. Torej, če je rezultat neodločen, je sprejeto. Glasujemo o številki 48. Glasujemo.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 zakaj pri enakem številu glasov je to potrjeno. Saj gre za predlog spremembe 47. Tu potrebujemo večino za sprejetje, kolikor jaz vem. Se to je zavrnjeno, če je enako število glasov za in proti. Hvala, Mark, sekretarjat. Pravi, da imaš prav. Se pravi, 47 je zavrnjen. Bo v redu tako? Grazie, Mark. Proseguiamo. Hvala, Mark. Nadaljujemo s predlogom spremembe 50. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Še glasujete? Ste vsi oddali svoj glas? Dobro, glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o številki 51. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Dobro, 51, sprejet. Glasujemo o predlogu spremembe 53. Ste vsi oddali svoj glas?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 ste si oddali svoj glas. Sedaj glasovanje zaključujemo. 54 je sprejet. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 55. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas. 55 sprejeto. Soglasja sicer ni. Sedaj pa predlog spremembe številka ena. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sedaj pa dve. Glasujemo. Sprejeto. Sedaj pa številka tri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 Ponovimo glasovanje. Mislim, da nekatere naprave niso delovale. Glasujemo torej ponovno o predlogu spremembe številka 3. Polsen, Šaldem, Moze, Bove in drugi. Glasujemo o predlogu spremembe številka 3. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Jegle Matjo v dveh delih. Najprej prvi del. Glasujemo o prvem delu predloga spremembe številka 4. Prima parte. Prvi del torej. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa drugi del. Drugi del predloga spremembe številka 4. Provato. Continuiamo sempre con i recital. Emendamento 5. Nadaljujemo predlog spremembe številka 5. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Če se strinjate, lahko glasujemo v bloku. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Od 6 do 11 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. v bloku, sprejeto skoraj da soglasno. Sedaj pa številka 12. 12. Sprejeto. 13. Glasujemo o številki 13. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Petnajst. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 16. 16. Ste vsi oddali svoj glas? Zavrnjeno. Predlog spremembe 16 je zavrnjen. 17. Glasujemo. 17. ste vsi odali svoj glas? Sprijeto. 18. Glasujemo številki 18. Se vsi odali svoj glas? Glasovanje je zaključeno, zavrneno. 19. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 20, Paulson in drugi, 20, uvodna izjava C. Sprijeto. Predlog spremembe 21. Glasujemo o predlogu spremembe 21. Ste vsi oddali svoj glas? Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 22.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 Tak, ordförande, och det här är... Hvala lepa, gospod predsednik. Gre za pravno vprašanje. In sicer gre za to, ali bi se lahko antibiotiki uporabljali tudi kot oblika profilakse, ali pa je to prepovedano v Evropi. Mislim, da glede tega pravzaprav ni nobenega dvoma. Vendar pa ne vemo, kako se da to prepoved nadzorovati oziroma spremljati. In bojim se, da to ne bo delovalo, če ne bomo imeli oblik nadzora in tudi sankcij. Mislim, da se vsi strinjamo. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe številka 2. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Sedaj pa predlog spremembe številka 25. 25. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 26. Glasujemo. Sprijeto. Glasujemo o predlogu spremembe 26. 27. Glasovanje teče. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 28. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 29. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Končno glasovanje o resoluciji. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Dobro. Z veliko večino. Hvala lepa, gospod Polsen. Sedaj pa, dragi kolegi, glede na to, da je komisar John Dali že prišel, predlagam, da zadeve nekoliko spremenimo, Martin. Predlagam torej, da takoj vstopi gospod komisar, ki nam bo povedal nekaj več o svojem programu oziroma o delovnem programu svojega kabineta. Minutko odmora imamo. Hvala lepa. Hm? Ja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 Bene, se siamo pronti diamo inizio. Dobro, če smo pripravljeni, bomo kar začeli. Najprej bi rad pozdravil komisarja Johna Dalja, ki je odgovoren za zdravje in potrošniško politiko. Prosili ga bomo, da predstavi program dela za leto 2012 in sicer v okviru dialoga vse večje integracije dela komisije in parlamenta. Toplo se mu zahvaljujemo, da je danes med nami. Teme, o katerih bo govoril, so zelo pomembne, zato hvala lepa. Kot običajno, gospod komisar, po vašem uvodnem nagovoru vam bodo kolegi verjetno želeli zastaviti vprašanja, tako da bomo imeli izmenjavo mnen. Hvala lepa. John, izvoli. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala. Pozdravljeni, spoštovani člani odbora Agri. Zelo me veseli, da sem tukaj. Minilo je eno leto, odkar sem mandat in, eh, imam ta mandat in odkar sem prvič spregovoril pred tem odborom. Zelo cenim nasvete in prispevke vašega odbora in seveda parlamenta kot takega. Veselim se tudi nadaljnega uspešnega sodelovanja. Rad bi skoristil to priložnost in omenil kar nekaj točk našega delovnega programa za letošnje in prihodnje leto in rad bi omenil tudi nekaj drugih aktualnih zadev. Seveda ne bom mogel prekriti vsega in zagotovo boste tudi v nadaljevanju izpostavili druga vprašanja. Naj začnem z dobrim počutjem živali temeljno načelo, kateremu sledimo te, pri tej temi, je to, da je preventiva boljša kot kurativa. Vsi se zavedamo, kako lahko bolezni živali vplivajo na kmete, na širšo okolico in na gospodarstvo. Zato izvajamo in se prizadevamo za boljše uh, preventivne ukrepe za bolj trajnostno kmetovanje. Radi bi tudi zmanjšali vplive bolezni živali, kadar se pojavijo. In zato bomo tudi predlagali nove predpise. In pre pre pre pričakujem, da bomo prihodnje leto sprejeli nov predlog. Novi predlog bo tudi opredelil načela temeljnih zadev, kot so odgovornosti rejcev, podjetnikov in pa pristojnih veterinarskih organov. Hkrati pa tudi pravila za gibanje živali, zmanjšanje tveganje in pa biovarnost. Tako bomo zagotovili tudi fleksibilnost za prilaga, prilagajanje novim okoliščinam, kot so nove bolezni, poštevali pa bomo tudi lahko nove razvoje v okolju tehnologiji, znanosti, kot so tudi nova cepiva in drugi nadzorni sistemi. Nova zakonodaja nam bo nudila dober temelj za vzpostavitev prioritet v prihodnosti in predlog pričakujemo v letu 2010 proti koncu leta. S tem predlogom bomo tudi določili, kako lahko najbolje skoristimo vere za to področje, predvsem za nujne varnostne okrepe. To bomo vključevali tudi pravila za uradno, uradni nadzor na cilji prihrambeni verigi. Pravila o, ja, o uradnih nadzorih bodo primljena z novimi pravili in tu bomo pristopili celostno na vseh sektorjih. Posebej je treba zagotoviti učinkovitost inšpekcij. Zagotovljene morajo biti tudi sredstva v posamezni državi članicah, zato da bodo lahko te kontrole tudi ustrezno izvedene. Nadzorovati je treba zdravje živali, zdravje rastlin in drugo. Kar se tudi tiče ostanke zdravil v živilih, tudi tu moramo uskladiti pristope na evropski ravni. Predvsem je treba odpraviti trenutno razdrobljenost in ustvariti splošen okvir, ki bo vključeval vse, vsa živila, kjer, potreb, kjer je potreben nadzor. Takšen celostni pristop bo vključeval tudi veterinarske mejne nadzore, ki so trenutno podvržene posebnim eh, pravilom. Seveda so ta pravila delovala učinkovito, vendar pa so zelo kompleksna in bi se jih lahko prilagodilo drugi evropski zakonodaji. Potem razmišljamo tudi pristopu, ki je bolj usmerjen v tveganju in bolje moramo izkoristiti zbiranje podatkov in tako bo cilj pregleda to, da, bomo, da bomo lahko bolje izkoristili vere in nadzorovali porabo verov, zato da bomo lahko zagotovili, da izvedene kontrole ob mejah zagotavljajo vse, kar od njih zahtevamo, bodi si za živila, krmila in drugo. Tako bomo lahko prispevali k učinkovitosti in harmonizaciji kontrol ob mejah, zato da bomo lahko izboljšali njihove delo. Delovni program za leto, do leta 2012 vključuje tudi zakonodajo na podlagi varstva oziroma zdravja rastlin. To gre predvsem za uvoze iz tretjih držav. Treba je zaščititi kmetijstvo, gozdarstvo, naravno okolje proti tujim boleznim in kugam. Ta pojav je v preteklih letih porastel in podnebne spremembe so povzročile, da so naši pridelki bolj dovzetni za takšne grožnje. Izkazalo se je, da so potrebni tudi zgodni okrepi proti izbruhom podobnih eh, bolezni. in vse to vodi do višjih stroškov. Razmišljali smo tudi v našem predlogu, kako se lahko lotimo teh izdatkov v letu 2012 in 2014. Preven, preventiva je boljša, je cenejša, dolgoročno gledano. Hvala lepa. To pa seveda velja tako za živali kot za rastline. pregledujemo tudi zakonodajo o krmilih in tudi tu s ciljem, da se odpravi dodatna bremena in da se izboljša učinkovitost. Predstavili bomo tudi poročilo o prevozu živali in glavni namen tega poročila bo, da se pojasni dejansko stanje v zvezi z direktivo o prevozu živali in da se tudi identificira najbolj učinkovito uh, možnost za identifikacijo problemov. Komisija namerava sprejeti novo strategijo za dobro počutje živali do konca letošnjega leta. Maja lanskega leta je parlament glasoval o resoluciji, kjer je podal mnenje o prejšnji politiki o dobrem počutju živali in nakazal pot za bodočo strategijo parlament je pozval k pregledu aktualne zakonodaje za dobro počutje živali in tudi za ustanovitev referenčnih centrov. Mi smo ta predlog zelo temeljito preučili in priznavamo, da je potrebno dodatno delo za tudi usklajevanje ukrepov. Seveda je pa izvajanje pravil na področju zdravja živali um, potrebno in nujno. Kar si tako. Yes. Zmore. Yeah. vpleteni v delovanje po tem osebi. Večkrat predlagam v zvezi povedjo teh kletk. Nekateri so se odzvali.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 telefon je izključen, ampak tudi če bi bil vklopljen, ni težava. No problem ni v telefonu. Mm -hmm.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 Na zadnjih dveh srečanjih sveta ministrov za kmetijstvo sem se posvetil tem, tem vprašanju kledge za eh, kokošinesnice in sem se zauzemal za prepoved in za posredovanje podatkov o tem ozvajanju prepovedi. Nekatere države so se na to že odzvale, drugi bomo seveda še k temu priganjali. Tisti kmetovalci, ki se zauzemajo za dobro počutje živali, ne smejo biti zapostavljeni zaradi neokrepanja drugih. Potem pa še nekaj o genetsko spremenjenih organizmih. Spremljal sem sprejetju mnenje, eh, poročila gospoda Lajansa in se tudi zauzemam za zagotavljanje proporcionalnosti zato da se bo lahko sprejelo potrebna pravila v zvezi z GSO-ji. Treba je zagotoviti, da se bo ta pristop pravilno izvajal. Vendar pa sem tudi opazil, da se nekateri spremembe iz eh, uredbe 2018-11 preminjajo z 26. členom B. V tem predlogu je komisija vključila klauzulo opt-out, kar so zahtevale države članice. Danes smo tudi sprejeli spremembe poročila Lapaš in komisija bo to seveda upoštevala in bo še naprej se zauzemala za to, da bo tesno sodelovala z upletenimi strankami za prilagoditev zakonodaje. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa z veseljem pričakujem vaše poglede in vaša mnenja in bom z veseljem odgovarjal na vaša vprašanja. Komisarjo. Hvala lepa. Gospod komisar, hvala za tako popolno predstavitev, ki kaže na zelo bogat program. Veliko bo pomembnih točk za komisijo, pa tudi za naš odbor za kmetijstvo. Sedaj odpiram razpravo. Začenjamo s koordinatorji. Besedo dajem takoj Albertu Desu, ki bo podal svoj prispevek. Albert, izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala komisar za to, da ste danes tukaj v odboru za kmetijstvo. Že od preteklega mandata lahko rečem, da ste med tistimi komisari, ki odlično sodelujejo s parlamentom. Osebno imam že dobre izkušnje z vami in z vašo komisijo, predvsem ko ste se zauzemali za to, da tudi v Evropi določene države niso spostavile trgovskih ovir, veste, o čem govorim. Kar se tiče tem, ki ste jih omenili, je tako, da ste pristojni zelo pomembne oddelke komisije, varstvo in zdrave potrošnikov, zaščita potrošnikov in kmetijstvo je tu zelo pleteno. Mislim, da ste na dobri poti za to, da bodo predpisi v Evropi usklajeni in še temeljitele usklajeni, zato da ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence v Evropi. Ste pa tudi omenili točko, namreč nadzor uvoza. Tu pa bi še opomnil na to, morda to presega vaše pristojnosti, ampak pomembno je, da se to omeni tudi komisarju za trgovino, kaj ti predvideni so bilateralni sporazumi z državami Merkosurja in tu je ena točka zelo pomembna. V preteklem mandatu smo v Evropi sprejeli najbolj strok eh, zakon za varstvo rastlin in pri uvozu moramo ustrajati pri tem, da se lahko uvažale rastline, ki eh, oziroma kmetijske proizvode, ki zadostujejo vsem našim standardom. Ne moremo v Evropski uniji prepovedati določena, določena fitofarmacijska sredstva, potem pa uvažamo živila iz regij, kjer so ta dovoljena. Vem, da je to povezano tudi z pogodbo za STO ampak potem pa prosim za vašo podporo, da se tudi te pogodbe spremeni v to smer, da se upoštevajo naši standardi. Tu sem že večkrat citiral nekdanjega nemškega kanclerja Helmuta Kola, ki je pred več kot tisoč ljudmi iz gospodarstva rekel, da si za uvoz živil želi isto, kar je, smo že dosegli pri uvozu avtomobilov. Če Korejci ali Japonci prodajajo avtomobile na, v Evropi, lahko vozijo po naših cestah le, če zadostijo avtomobili zahtevam naših, našim tehničnim eh, zahtevam. In isto si želimo za uvoz živil ali krmil, ki morajo zadostovati našim standardom. Vse drugo ni spremljivo. Kar se tiče varstva živali, je kmetijstvo samo zainteresirano za to, da se uresniči predpise, ki bodo v dobro varstvo živali in ki so tudi izvedljivi. Omenili ste temo transporta živali, prevoza živali. Prosim vas, da bodo te predpisi izvedljivi, praktično izvedljivi. Pred leti ni bilo razumljivo, zakaj naj bi kmeti, ki so živali, odpeljali um, živino na sejem um, in to 50 ali 60 km, morali naenkrat uh, predlagati neka dokazila, da so um, opremljen, da, pravilno opremljeni in sposobljeni za to, da lahko dve živali odpeljajo do sejma. Torej, uh, pravila morajo biti izvedljiva, potem jih bodo tudi kmetje podprli. Potem pa ste omenili še poenostavitev in izjemno pomembno je, da vse ukrepi, ki jih načrtujete, ki jih izvajate, da so čim bolj preprosti, zato da ne bo prihajalo do dodatne birokratskega bremena, ampak da je vse tudi po administrativni poti čim bolj enostavno. In tako vam želim veliko uspeha za nadaljne delo. Grazie, Albert, Luis, Capola, Hvala. Luís Capela Santos, potem John Lyon. Hvala, gospod komisar. Prisluhnil sem vaši predstavitvi z velikim zanimanjem in strinjam se z predlaganimi ukrepi za prihodnje delo. Imam pa dve vprašanji. Enega je že postavil gospod Des v zvezi z nadzorom uvoza in pa z nadzorom na meji. Tu ste že provedali, kako bi lahko stvari izboljšali. Torej, lotiti se moramo vprašanj, ki se tiče tudi naših kmetov v zvezi z zdravjem, rastlin in zdravjem živali. In tukaj lahko le pritrdim temu, kar je rekel kolega Des. Uh, zanima me, kako lahko izboljšamo nadzor na mejah v zvezi z zdravjem rastlin. Potem pa še eno vprašanje, ki je zelo občutljivo in ki je bilo tudi obravnavano med belgijskim predsedovanjem in sicer gre za vprašanje kostne moke v krmilih. Zanima me, kaj lahko tukaj pričakujemo v naslednjih letih, kaj boste počeli na tem področju? Vem, da gre za zelo občutljivo vprašanje, da, je, eh, da so pritiski z vseh strani veliki. Kaj gre tudi za konkurenčnost? Hvala, sedaj pa George Lyon. Uh, uh, uh, hvala lepa, predsedujoči, hvala komisar Dali, da ste nam predstavili delovni program. Imam nekaj točk, ki bi jih rad omenil v povezavi z zdravjem živali, dobrim počutjem živali, ste govorili tudi o izvajanju identifikacije za ovce. To veste, da je povzročilo zelo veliko kontroverznosti in veliko težav za rejce ovac. Ali lahko zagotovite, da boste pregledali da, boste, pre, da boste pregledali um, zakonodajo o elektronski identifikaciji, zato da bi bilo vse skupaj bolj praktično. Kajti v močjih, kjer je, kjer, kjer je veliko ovac, recimo na Škotskem ali drugje, je bilo izvajanje te direktive zelo zapleteno. Potem ste govorili tudi o zakonodaju v zvezi z zdravjem in dobro počutjem živali in tu ste omenili prevoz, ki je zelo pomembno vprašanje. In ponovno bi vas prosil za neko zagotovilo. V vaših eh, komentarjih ste povedali, da boste skušali tukaj doseči večjo harmonizacijo. Ali lahko zagotovite, da se boste res osredotočili na to pri vašem delu, kajti eh, gospodarstvo v moji državi je enotnega mnenja, da ne potrebujemo več zakonodaje, ampak da potrebujemo um, enotno zakonodajo, ki se bo dejansko tudi izvajala v celi Evropski uniji. Potem pa še ste govorili o kletkah za kokošje nesnice, to so tudi zadeve, s katerimi smo se že ukvarjali in pravite, da zelo skrbno pregledujete, ali države članice res izvajo skladnost. V skladu z podatki, ki smo jih prejeli, je približno 80 tisoč eh, jajc, ki se znese v um, okoliščinah, ki ne ustrezajo tem zahtevam. Torej, tukaj jasno te zahteve niso spolne. Nam lahko poveste, kako boste tu nadaljevali z vašim delom do leta 2000 in tudi ne bodo ti ukrepi izvedeni do leta 2012, ko bi morali biti ali lahko. Poveste, kaj se bo zgodilo, ali bo 80 tisoč milijonov jajc postalo nezakonitih v januarju 2012, kako boste zaščitili tudi um, tiste rejce, ki so zagotovili, da so njihovi sistemi v skladu s to direktivo, um, oziroma kako boste to zagotovili, da bo res to v skladu z zakonodajo v celi Evropski uniji. Hvala, George, sedaj pa Martin Heusling. Hvala, komisar, za to, da ste prišli. Imam tudi jaz nekaj vprašanj v zvezi z zadevami, o katerih niste govorili. Nekaj je že bilo omenjeno in sicer ste napovedali, da naj bi se olajšalo um, uporabo živilskih beljakovin, živalskih beljakovin. Kaj tu načrtujete? Naše stališče je bilo zelo jasno v tej točki, torej pravila morajo biti zelo stroga. Zanima pa me, kaj vi predvidevate. Potem pa še vprašanje, ni še tako daleč od tega, ko smo imeli v Nemčiji škandal z dioksinom. Kako daleč ste sedaj pri ukrepih, pri izvajanju, kaj predlagate nemški vladi in zakaj ste še vedno tako proti pozitivni listi. Hvala tudi za vaš dopis, ki ste mi ga poslali, ampak tu ste še enkrat povedali, da ste proti pozitivni listi. Potem tretje vprašanje. Kloniranje. Potem, ko so bila pogajna neuspešna, je sedaj vaša naloga, da predložite nov osnutek. Se bo to zgodilo k malu. Uh, ali boste najprej skušali iti po drugih poteh, saj bi bilo v interesu vseh, da se ponovno pogovorimo o teh temah tudi na podlagi skupne pobude. Seveda se strinjamo z vami, ko želite preprečiti uvoz nevarnih rastlin in sem lahko vključite tudi gensko spremenjene rastline in vas v celoti podpiramo. Potem pa še vprašanje, lani ste povedali, da ste še vedno za um, to, da semena ne smejo biti s, um, sploh podvržena GSO-ju in zanima me, kako je sedaj za to. Ali še vedno podpirate to nično toleranco? Ali lahko konkretno poveste, koliko krmil je bilo zavrnjenih v zadnjih dveh letih zaradi nedopustnih genetskega onesnaženja. Torej, to je bilo nekaj, kar je bilo večkrat že povedano, ampak eh, konkretnih števil pa nikoli nismo dobili. Vprašanje v zvezi s kokoši, kokošmi nesnicami smo že večkrat slišali, vendar je treba še enkrat podariti. O tem smo večkrat razpravljali, vprašanje postavlja vedno bolj nujno. Kaj se bo res zgodilo, če naj bi se res ta direktiva izvajala? In vsi se izogibajo konkretnemu odgovoru, kmetje pa pričakujejo nek odgovor od vas. Potem pa še enkrat v zvezi z gensko spremenjenimi rastlinami. Še enkrat ste razložili, kakšna naj bi bila nova zakonodaja, vendar pa so še vedno tu odprta vprašanja, kako je v Evropi z skupno odgovornostjo, z pravilom za odgovornost, kako je z reformo EFSE in kako, kdaj bodo veljala ista pravila kar bi morali tudi obravnavati v reformi. Torej, to, na to še vedno čakamo, to je pomembna tema. Če bomo res to prepustili državam članicam samim. Hvala, Martin. James Nicholson. You, uh... Hvala lepo, gospod predsednik. Mislim, da smo slišali že večino tistih stvari, ki sem jih želel omeniti sam, zato bom zelo kratek. Kar zadeva kletke za nesnice. Rekli ste, da poskušate prepričati določene države članice, ki se ne odzivajo. Zanima pa me, ali boste poskrbeli, da tiste, ki ravnajo v skladu, ne bodo v slabšem položaju. Slišali smo že vprašanje, kakšen je vaš načrt B. Časa je vedno manj, smo tik pred prepadom in mislim, da bi nam to morali sporočiti. Želimo si sodelovati z vami. Strinjam se z vašo izjavo. Tisti, ki so dejansko naredili tisto, kar ste zahtevali, ne bi smeli sedaj biti v slabšem položaju, ne bi smeli biti kaznovani zaradi tega. Merkosur. Strinjam se s tem, kar je povedal Albert. Oziroma Albert. Komisija pa sedaj govori o podobnih standardih in ne o enakih standardih. Komisar, dobro veste, da podobni in enaki niso enaki. Standardi morajo biti enaki. Ne morete pričakovati, da bodo proizvajalci v Evropi izpolnjevali standarde, ki jih določamo, zato da bodo pripravili izdelke za potrošnike, potem pa bomo mi uvažali izdelke po podobnih standardih. Ne, standardi morajo biti enaki. In še nekaj. V odboru za okolje smo govorili o kostni moki. Dagmar Rodberend je rekla, da so moje odzivi čustveni. Sam prihajam iz Združenega kraljestva. Če ne bomo tega uredili, bo prišlo do tragedije. Kostna moka je pomembna, to je beljakovina, ki mi koristno v prašičereji, v piščančereji in tako naprej, ker nimamo dovolj soje. To bi bil način za doseganje napredka. Vseeno pa želim na to upozoriti. Potrošniki bodo želeli vedeti, ali je to popolnoma varno. To je tema, kjer moramo biti zelo previdni. Ne smemo reči, da je to samo znanstveno dokazano. Ne, organizirati moramo razprave in javnost moramo pridobiti na svojo stran, kajti mislim, da se bodo nekateri pritoževali ali vsaj izkazali nezaupanje. V določenih tabloidih bi se lahko pojavile šokantne naslovnice, ker si to pač želijo. Mislim, da bi morali biti previdni. To ni slaba zamisel, vendar mislim, da moramo biti previdni pri tem, kako bomo s tem postopali andiamo avanti. Hvala lepa, zdaj nadaljujemo. Koordinatori so vsi dobili besedo. Ne, še Lorenzo. Po Lorenzo torej nadaljujemo. Predlagam, da skušamo prihraniti čas, ker imamo dolg seznam. Kolegi. Zelo kratek bom, ker so pred menoj govorili že kolegi. Potem, ko sem prisluhnil kolegom koordinatorjem, menim, da imamo pred seboj problem, ki nam je vsem zelo blizu in sicer gre za to, da bi živila, ki prihajajo v Evropo, bila enake kakovosti To je zelo pomembno tako za potrošnike, kot tudi za nelojalno konkurenco strani proizvajalcev. Zanimajo me konkretne rešitve na to temo. Vem, da te rešitve nikako niso enostavne. Gre namreč za bitko, ki je epohalne narave. Ampak mislim, da potrebujemo skupno strategijo med različnimi odbori, zato da se to ne bo več dogajalo tako, kot se trenutno zdaj dogaja in na ta način v bistvu kaznujemo evropsko industrijo. Sedaj dobi besedo še kolega Hašvard. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se komisarju za njegove komentarje. Dve točke želim izpostaviti. Prva zadeva gensko spremenjene organizme. Vsi poznate predloge Georgea Lajena. Vesel sem, da ste uporabili besedo sorazmernost, proporcionalnost vseeno pa me nekaj zanima. Težave boste imeli pri tem, ko boste poskušali uravnotežiti interese družb, ki se ukvarjajo z proizvodnjo rastlin ali vzrejo živali in organizacij, ki skrbijo za varstvo izdelkov ter kmetovalci na tretji strani. Kakšni predlogi nas čakajo, kakšne predloge boste pripravili za to, da bomo imeli varna semena, kaj ti številni v kmetijski skupnosti se sedaj to sprašujejo. Gre za problem nasploh v zvezi z semeni. Pri gensko spremenjenih organizmih pa bo to še posebej ostro vprašanje. Mislim, da mora komisija vseeno razmisliti o tem. Druga tema, ki sem jo že omenil, zadeva zaloge in še posebej najbolj oddaljene regije. V moji regiji imamo velike težave, zato ker preprosto ni mogoče ravnati v skladu z zahtevami v zvezi z zalogami. Prosili smo za derogacijo, za odstop, ampak zdaj, ker se še ni nič zgodilo pri tem pa dvigamo stroške eh, živinoreje celo do takšne stopnje, da sedaj živinoreja na tem mestu ni več eh, sposobna preživetja. Zanima me, ali lahko pomirite moje skrbi v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa, gospa Polson in potem Tarabela. Tak, ordförande, och mycket stort tack till... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, prisrčno hvala gospodu Daliju za to, da je prišel in da je pripravljen na razpravo z nami. Preskočila bom vsa tista vprašanja, ki so bila že omenjena. potrebujemo mejno zaščito za varstvo živali ali kakorkoli že to želimo poimenovati. Potrebujemo skupno zakonodajo. Težko je reči, kakšni so evropski standardi, saj so v posameznih državah zelo različni. Ne le kar se tiče zakonodaje, temveč tudi kar se tiče nadzora in pa prakse. Res se mi zdi pomembno, da se to dvoje združi. Obstajajo sistemi, ki temeljijo na tveganjih, na katerih gradimo na vseh področjih, naprimer pri nadzoru živil. Tu je pri ustrezni uredbi zadeva čisto jasna, vendar pa se bojim, da moramo tudi natančneje posredovati raven tveganja vsem tudi inšpekcijam in nadzornim organom, ki vsak dan opravljajo te kontrole. Tu se posamezne ocene močno razhajajo. Vse to pa lahko tudi ogroža življenja. Prihaja tudi do nelojalne konkurence na notranjem trgu. In to je pomembno za vse pridelovalce, da, bojo, da bodo pravila in pa zakonske podlage res primerljive. Številni so govorili o uvozu, da morajo veljati ti isti pogoji, vendar pa moramo si ogledati tudi notranji trg in zagotoviti, da ne bo prišlo do prevelikih razlik med pridelovalci, pa naj bodo to kmetje, trgovine, restauracije in tako naprej. Strožja uporaba sistemov ocen tveganja je pomembna. Potem pa se moramo opremiti tudi za prihodnost. naprimer o cepivih smo se pogovarjali pretekli teden, smo tudi glasovali o tem in z podnebjem se spreminjajo tudi bolezni. Sedaj imamo bolezni, ki jih včasih v Evropi sploh ni bilo, čisto nova generacija bolezenskih klic, to lahko tudi pričakujemo še v prihodnosti. Zato moramo tudi gledati v prihodnost delovati preventivno, tudi tam, kjer zadev ne moremo še ocenjevati danes. Hvala lepa. Mark Tarabela. Euh, Pozdravljeni, gospod komisar. Od ponedeljka 28. marca oziroma od torka zjutraj vemo, da zagovarjate kloniranje živali in razpoložljivost kloniranega mesa. Vem pa tudi, da si, zadeva, da si prizadevate za dobro počutje živali. Zato me zanima, ali boste ravnali tako, kot ste tudi zapisali. V torek 29. marca ste povedali nekaj drugega. Sam nisem bil prisoten na pogajanjih, ampak zanesljivi viri so mi povedali, da je DG Sanko sprejel zelo agresivno stališče. Komisar De Hucht je zelo liberalen komisar iz Belgije in je podprl uvoz kloniranega mesa v Evropo v nasprotju z željami javnosti in Evropskim, Evropskega parlamenta. Govorili so sicer o oznakah. Torej, vaša naloga je, da ščitite želje evropskih potrošnikov. Zanima pa me, kdo bo prevladal, ko govorimo o tem, da je treba zaščititi potrošnike ultraliberalistov. Torej, gospod komisar, ali boste v prihodnosti storili več, da zaščitite pravice potrošnikov? Gospa Polson je pravkar govorila o tem, kakšno protislov je nas čaka na področju dobrega počutja živali. Obstaja tudi nasprotje med potrebami kmetovalcev in tem zagonom za vedno bolj liberalne politike. Zanima me torej, zakaj imamo politiko odprtih vrat, ko govorimo o uvozu Tisto, kar se je zgodilo 28. in 29. marca, se mi zdi, da je bil velik korak nazaj v svesi z pravicami potrošnikov. Zanima me, kakšno bo vaše mnenje v prihodnosti. Hvala. Stefan Lefol. Eh, no, Hvala. Čisto na kratko, najprej želim podpreti to, kar je povedal gospod Tarabela. previdno moramo postopati, ko govorimo o napetosti med pravili, ki jih sprejemamo za Evropsko unijo in pristopom do uvoznikov. Ne moremo imeti dveh različnih naborov pravil in meril za ti dve skupini. Evropski parlament si že dlje časa prisedeva za to, da bi socialne in okoljske ukrepe uvedli v sporazume. Zanima me, ali se s tem strinjate in ali to zagovarjate na kolegiju komisarjev. Drugo vprašanje zadeva gensko spremenjene organizme. Veliko smo delali na tej temi. Odbor bo sprejel tudi nekaj predlogov sprememb. Zanima pa me, kakšno je stanje na svetu in v svetu in na komisiji. Zanima me, ali boste podprli stališče, ki ga bo Evropski parlament po vsej verjetnosti sprejel in sicer bolj robustna pravila za to, da bi vzpostavili pravila, ki veljajo za tiste države članice, ki ne uporabljajo semen GSO. Euh, gospod Bove. Hvala. Gospod komisar. Dobro jutro. Želim nadaljevati tam, kjer je končal gospod Tarabela. Ne bom komentiral vsebine, on je to zelo lepo razložil. Na nekaj vas želim opozoriti. Izogniti se moramo temu, da bi se vrnili nazaj v leto 1980. Takrat smo poskusili prisiliti živinorejce, da uporabljajo hormone. Potrošniki so takrat bojkotirali izdelke in to je imelo dramatične posledice za kmetovalce. Če se v prihodnosti pojavi najmanjša možnost, da se bo na evropskem trgu pojavilo klonirano meso, potem lahko pričakujemo, da bodo potrošniške organizacije zelo razburjene. In še enkrat, živinorejci bodo zato morali plačati. Zato vas v interesu kmetovalcev pozivam, da sprejmete zelo trdno stališče v zvezi s prepovedi ovoza kloniranega mesa. In še nekaj, zakonodaja s katero se ukvarjate. Slišal sem, da je odbor Envi o tem glasoval danes. Javno, tukaj, nameravam povedati, da sem prej bil proti nacionalizaciji GSO-jev, vendar sedaj sem pripravljen podpreti vaš predlog, če boste vi dokazali, da je to samo začasne narave. Vsa pravila, ki jih omenjate, pravila, v okviru katerih lahko države članice zavrnejo GSO-je, so dobra pravila pod pogojem, da bomo v pregledu leta 2012 to vključili. To zadeva obdobje do leta 2018. Z drugimi besedami, ta pravila nam morajo omogočiti širok pristop k GSO-jem. Če je tako, potem sem vas pripravljen podpreti. Drugič, vprašanje semen, gospod Hojzling je govoril o tem. Mislim, da moramo jasno povedati, da si prizadevamo za nično toleranco, sledi GSO-ja v semenu. To mora biti jasno. Ne gre samo za etična vprašanja. Če bomo sprejeli ni cel en odstotek, eno leto, potem ni cela pet in čez nekaj let bomo že na enem odstotku ali treh. Kaj ti semena so zadeva, kjer se vse dogaja na eksponentni ravni. In še zadnje, semena shranjena na kmetijah. Leta 2007 je Svetovna organizacija za hrano sprejela program za boj proti lakoti in tudi pravila v zvezi z intelektualno lasnino in patenti na eni strani ter pravili za rastlinske vrste na drugi strani. Sedaj smo v situaciji, kjer se omejuje pravica kmetov, da bi uporabili svoja semena, semena, ki jih shranijo sami. Evropska unija je izbrala pristop, ki je alternativa patentom, to je pristop COV. Pojavlja pa se nov proces, nov pristop, muta geneza. Poznamo pa tudi nove biotehnologije, ki se pojavljajo na tem področju. Zato moramo najti načine za to, da zaščitimo semena shranjena na kmetijah, kajti to predstavlja velik vir biotske raznovrstnosti, še posebej v polskem, Romuniji in tako naprej. Ja, danke. Auch ich Gospa Reimers. Mit uns ihr Arbeitsprogramm will Hvala lepa. Pozdravljam to, da danes govorite o vašem delovnem programu. In omenili ste zbiranje podatkov in da želite delati na podlagi tega, kako je s tem, kdo naj posreduje vse te podatke ali boste lahko pripričali, da bo prišlo do podvo, podvajanja, bo, bo, zbiranje podatkov učinkovito in če se zbira podatke, je tudi pomembno, da se potem analizirajo. To pa za seboj potegne tudi administrativne stroške in seveda tudi delo. Potem bi rada opomnila, da so kmetovalci družinska podjetja ali srednje velika podjetja in če so cel dan zaposleni z svojim pridelovanjem, potem pa morajo zvečer še zbirati podatke, bi prosila, da upoštevate, da kmetje ponavadi nimajo neke svoje pisarne, kamor lahko preložijo to delo, ampak da je tudi njihovo delo in njihov dan omejen. Kako je to, če se bo zbiralo podatke ali se bo povezalo podatkovne banke in kako je za varstvom podatkov, bodo ti podatki dostopni za vseh ali bodo zaščiteni, da ne bo imel vsak dostopa do vsega, da se ne bo iz tega potem lahko prišlo do tega, da bodo kmetje v naslabšem, kar se tiče konkurence, kaj tiče kmetje razkrijo svoje podatke, lahko podjetja te podatke izkoristijo in jih izkoristijo iz, analizirali jih izkoristijo v svojo korist. Potem smo omenjali tudi kokoši nesnice in tu imam čisto predarzno vprašanje, konkretno vprašanje. Ali je komisija dovolj pogumna, da bo po uvedbi prepovedi um, reje kokoš nesnic v kletkah, ali ima pogum, da bo tiste, ki tega ne bodo uresničili, zaprli? Uh, zato da bodo zagotovili, da bodo ostali zaščiteniki, pa bodo upoštevali ta pravila. Potem pa še zvezi za prevozom živali. Ali se boste tudi zazemali za to, da, ne bo, da ne bo prišlo do prehude koncentracije klavnic in da bo res dovolj klavnic, zato da bomo lahko zagotovili prevoz do bližnjih klavnic. Ne moremo pa eni strani omejevati prevoze, potem pa um, omejevati tudi število klavnic. Kako se boste lotili tega problema? Hvala. Ja, eh. Hvala lepa in hvala tudi komisarju, da je ponovno prišel k nam. Še eno vprašanje bi dodal, kajti ostalo so že drugi vprašali. Torej tudi mene je zanimivo zvezi z kokošnimi nesnicami. Uh, V zvezi s tem smo že imeli pisno korespondenco. Pravite, da razpravljate tudi z državami članicami, kako se bo lahko to uredbo pravočasno izvajalo. Določene države članice sodelujejo, pravočasno odgovarjajo, potem pa so tu druge, ki ne sodelujejo. In predevam, da te, ki imajo težave pri izvajanju direktive, oziroma pri prenosu direktive, da ravno te so manj kooperativne. Potem pa moja naivna vprašanje se navezuje tudi na to, gospod Heimers, ali že imate načrt B, kaj boste storili z državami, ki ne bodo mogli pravočasno izvajati direktive o oziroma uredbe o um, kokoših nesnicah. Pri nas v Nemčiji zelo intenzivno razpravljamo o tem, saj kot veste, smo začeli s prepovedjo baterijske reje že eno leto prej in s tem smo tudi izgubili precejšen tržni delež. Merci, monsieur le commissaire, pour cet échange et pardon pour la redondance parce que gospod Lebrun. Hvala lepa, gospod komisar, da ste danes z nami. Opravičujem se, če bom ponovila tisto, kar so povedali že drugi, še posebej kolega Des. Vprašanja so zelo pomembna in če vsi zastavimo enako vprašanje, potem veste, da je to zelo pomembno vprašanje. V odboru za kmetijstvo pogosto govorimo o problemu mednarodnih vidikov, ki šibijo naše kmetijstvo. Vedno nismo imeli recipročnosti v smislu visokih standardov, drugo od to škode našemu trgu, škode tudi konkurenčnosti. Naši kmetje so v slabšem položaju, to pa predstavlja tudi tveganje za zdravje potrošnikov v Evropi. Ker ne moremo zagotoviti enake ravni kakovosti. Moje vprašanje je naslednje. S kakšno strategijo se boste podali na pot krepitve nadzora, zato da bi zagotovili tudi preglednost za potrošnike, kajti oni legitimno zahtevajo to vrstno preglednost. Hvala lepa, gospod komisar v zvezi z kokoši nesnicami in direktivo na to temo. Dobro bi bilo, če bi vedeli, koliko držav članic je poslalo informacije in podatke in koliko držav članic ne, kajte potem bi vedeli, ali potrebujemo načrt B. Nekateri kolegice in kolegi menijo, da ga dejansko potrebujemo. Podpiram tudi komentarje v zvezi z zakonodajo o prevozu živali. Prosim, da izvajamo zakone, ki jih imamo, ne pa da sprejemamo novo zakonodajo v očeh potrošnikov in proizvajalcev izpademo neumno, pa tudi na globalni ravni, če bomo imeli ta pristop. Kar zadeva nadzor uvoza. Podali ste nekaj podrobnih informacij. Zanima pa me nekaj povsem preprostega. Kako se vam zdi trenutno stanje v zvezi z nadzorom uvoza? Je po vašem mnenju to zadovoljujoče, nezadovoljujoče? Zelo dobro bi bilo, da bi to vedeli. Po drugi strani pa imajo pomisleke tudi potrošniki Mislim, da bi bilo korisno tudi, če bi lahko povzeli, kakšen učinek bo imel propad pogajanj o novih živilih. Mislim, da vsem ni popolnoma jasno, vsaj meni ni popolnoma jasno, kakšen vpliv bo imel ta propad ali neuspeh pogajanj. Hvala. Uh, Hvala lepa za časne predsedojoče v zadnjih petih minutah. Skleda, da je prišlo do udara vseeno pa demokracija še vedno deluje. Komisar, nekaj o dobrem počutju kokoši nesnic. Mislim, da nas morate obravnavati kot zaveznike v tem odboru in vaša verodostojnost, ter tudi naša verodostojnost je tukaj na kocki. V razpravah z vašimi uslužbenci sem slišal, da boste ostali na svojem. Upozorjam pa vas, da smo mi na vaši strani, mi vam bomo poskušali pomagati. Vseeno pa prosimo, da tiste zakone, ki jih sprejmemo, da se ti zakoni tudi izvajajo. Kar zadeva elektronsko identifikacijo goveda, imamo nekaj predlogov. To je potencijalno uporabna tehnologija. Zanima pa me, kakšno časovnico imajo vaše službe, da bi to dejansko začeli izvajati in še. Načrt TSE znanost je že dosegla napredek in morda je čas, da spet pomislimo na pravila, ki jih imamo v zvezi s tem. Nekaj, kar deluje v težkem okolju in v zelo zahtevnem podnebju otoka, manj deluje tudi kje druge. Še nekaj morda bolj tehničnega. To sicer verjetno že poznate. Imamo pogajanja azilan. To skrbi še posebej škote, irce in kmete v Angliji, kajti v zvezi z odobritvijo tega izdelka se pojavljajo težave. Zanima me, ali bodo vaše službe preučile to možnost in ali boste uravnotežili potrebe znanosti in proizvajalcev. Hvala. Thank you, Chairman, and I apologize to the committee for being very late. Hvala lepa. Opravičujem se, da sem zamudil. To ni v moje naravi. Vseeno. Prosim za... Da mi oprostite. Proizvajam perutnino, prihajam iz Združenega kraljestva, tam proizvajamo tudi zelo veliko jajc. V odboru za kmetijstvo, od komisar za kmetijstvo pravi, da to ni odvisno od njega. Ampak vi ste v veliki dilemi. Da, podpiram to, kar pravijo drugi evropski poslanci, da bi to morali izvajati. Ampak oglejmo si praktične vidike izvajanja. 1. januarja naslednje leto boste vi morali naročiti umik 100 milijonov kokoši nesnic. Ali pa boste morali reči, da je treba vsak dan uničiti 83 milijonov kokoši nesnic jajc in sicer na varen način. To je mm, velika naloga, ampak še nekaj. Drugače bi ljudje pojedli ta jajca, še vedno jedo jajca in jajca bodo potem jedli tista, ki so uvožena in nihče ne bo vedel, kaj jedo. Nihče ne pravi, da morajo proizvajalci zunaj Evropske unije upoštevati naše standarde. In to gre še naprej. Teh 100 milijonov ptic, ki jih bomo ubili 101. januarja, bi drugače jedlo doma proizvedeno žito in to žito bo potem spet ostalo neuporabljeno. To bo vodilo v nove probleme. In še nekaj. Vzreja. Tisti, ki proizvajajo kletke, naprimer, delajo vse po starem. Zanima me, kaj boste storili v zvezi s tem. Hvala. Se, agnjo. Dobro, hvala agnjo, hvala lepa za vse prispevke. Tudi tokrat, dragi komisar, pravi Rafal vprešen, na vas je sedaj, da skušate odgovoriti na vse izraze občutljivosti, ki ste jih slišali. Izvolite. Well, hvala lepa. Hvala za vse te pripombe. Lahko vam povem, da jih ne samo cenim, pač pa taka razprava dejansko pomaga tudi meni osebno, pa tudi mojim sodelavcem. Kaj ti pokaže nam, kakšni so občutki v parlamentu, katere so vprašanja, ki so pomembna, katere so prioritete, ki želite, da jim damo prednost. Poskusil bom odgovoriti na to, kar je bilo rečeno. Najprej. V zvezi z vprašanjem zakonodaje, ki vključuje sektor kmetijstva. Zavedam se, da je veliko predpisov, ki jih morajo kmetovalci spoštovati. Lahko vam zagotovim, da je moja glavna skrb in tudi moje pomembno stališče to, da skušam čim bolj racionalizirati, harmonizirati in poenostaviti zakonodajni okvir na čim bolj praktičen in celosten način. Menim, da moramo najprej analizirati učinek, ki ga imajo vsi ti predpisi videti moramo. Kakšen je tudi postranski učinek vsake sleherne uredbe, ki jo uveljavimo? Kakšni so stroški in kakšne so koristi za Evropsko skupnost, ko se sprejme določena uredba? Mislim nasplošno gledano, da moramo opraviti ta postopek in skupaj ugotoviti, kako lahko čim bolj poenostavimo zakonodajo in poskrbimo, da bodo naši kmetovalci bolj konkurenčni, kot so danes. Po drugi strani pa nikakor ne smemo razvodeniti naših varnostnih standardov in interesa potrošnikov, da bi na policah naših trgovin imeli varne izdelke. Kar zadeva prehranski sektor, mislim, da se lahko pohvalimo. Namreč dejansko lahko rečemo, da je živilski sektor pravzaprav nosilec notranjega trga. In menim, da zagotavljamo dobre izdelke, zdrave izdelke in to na tak način, da je zagotovljena tudi dostopnost do izdelkov. Slišali smo več konkretnih vprašanj. Eno od glavnih vprašanj, ki je bilo omenjeno, se je nanašalo na standarde v zvezi z uvozom iz tretjih držav. Če se ravnamo po enostavni logiki, in sam sem včasih eh, zelo enostaven pri razmišljanju, lahko rečemo, da so naši standardi sprejeti zato, da ščitijo potrošnika. Potrošnika je treba zaščititi pred vsemi vrstami izdelkov, ki se pojavljajo in so neustrezni na naših policah. Zato je pravzaprav nujno, da so vsi izdelki na naših policah varnih, ne glede na njihov izvor. Potrebujemo skratka enake pogoje, kar zadeva varnost. Pojavljajo se vprašanja v zvezi s konkurenčnostjo. Tuj uvoz v primerjavi z proizvodnjo EU. Tukaj imamo proizvodne stroške, tarife in kvote, stroški inputa, ampak ne smemo dopustiti, da bi se sprejemala raven varnosti in bi se uporabljala za boljši konkurenčni položaj. To pravim v zvezi z razpravami in to tudi poudarjamo v naših razpravah s tretjimi državami, ko gre za trgovinske sporazume. Postavljeno je bilo vprašanje, ali zagovarjam to stališče na kolegijo komisarjev in lahko zatrdim, da zagovarjam stališče, da ne bomo žrtvovali naših fitosanitarnih in sanitarnih ukrepov za bolj liberalno trgovino. Sanitarni in fitosanitarni ukrepi so standardi evropskih vrednot in mislim, da jih moramo ohranjati. Imamo stroge kontrole za uvoz, predvsem za rizične izdelke, kot so živalski izdelki. Naj povem, da je računsko sodišče sprejelo poročilo o naših kontrolah v zvezi z izdelki živalskega izvora. To je v glavnem pozitivno poročilo, ki se nanaša na naše kontrole, tudi na mejah. Seveda pa so tudi nekatere pripombe in s tem odgovarjam na vprašanje v zvezi s tem, kakšno je moje mnenje o mejnih kontrolah, ki jih izvajamo. Kar zadeva vprašanje varnosti, lahko nasplošno rečem, da je moje mnenje pozitivno. Na podlagi rezultatov, ki jih imamo pri izvajanju mejnih kontrol, vendar pa opažamo, da zaradi sistemov, ki so se z leti uveljavljali na zelo razdrobljen način. Mislim, da imamo približno 12 različnih uredb, ki to urejajo. Zaradi vsega tega je veliko neosredotočenih kontrol. In tu skušamo zagotoviti, da bi administracija potrebna za izvajanje kontrol bila sorazmerna s tveganjem, ki ga pričakujemo, ki je bilo ocenjeno na področju tega, kar pravzaprav sploh inšpiciramo. Mislim, da ne moremo imeti ene rešitve za vse primere tukaj, kajti to bo predstavljalo preveliko breme za izvajanje nadzora. In mislim, da bi to na koncu pomenilo manjšo, nižjo raven kontrol. Zato moramo biti zelo osredotočeni pri izvajanju kontrol in na ta način se bo to pozitivno izkazalo tudi na kakovosti kontrol. Glede ocene na mejah, mi imamo programe usposabljanja za agencije in službe, ki izvajajo ta nadzor. Gre za pristojnost držav članic, vendar pa mi ne čakamo križem rok, ampak imamo aktiven program usposabljanja, s katerim zagotavljamo, da so ravni ocenjevanja razumne. Sprijeli smo tudi dokument o uvozu in nadzoru, to je trenutno pred svetovim parlamentom. Prav tako naj povem, da bo parlament igral ključno vlogo pri tem, kako se bo razvijala naša uvozna politika. Pri pogajanjih z državami Merkosurja ustrajamo in to poudarjam na popolnem spoštovanju naših uvoznih zahtev. Tu ne bomo popuščali in naših zahtev ne bomo razvodinili. Spraševali ste tudi o tem, kako razmišljamo glede uh, mesne in kostne moke. Kot je gospod Nikolson dejal, smo šli skozi zelo problematično obdobje zlasti v Združenem kraljestvu. Uvedli smo veliko postopkov in procesov, da bi preprečili, da bi se kaj takega ponovilo. Lahko se potrepljamo po rami, kajti naši ukrepi so dejansko izkoreninili te bolezni. seveda moramo biti previdni, vendar pa se moramo odzivati na sedajni položaj. In dejansko to, kar mi predlagamo oziroma o čem razmišljamo, je to, da bi mesno in kostno moko prašičev lahko uporabljali za krmljenje perutnine. Mesno in kostno moko perutnine bi uporabljali šičev vendar pa mesno in kostno moko eh, preživekovalcev bi še naprej prepovedali. In v kratkem se bo začela razprava za to, da bi imeli test za diferencijacijo različnih vrst živali. In pričakujemo, da bo to na voljo do konca leta 2011. Glede označevanja ovac, povedati moram, da sem obiskal kmetijo v Združenem kraljestvu, da bi si osebno ogledal proces označevanja ovac in sam sem se lahko prepričal o implikacijah tega sistema. Ta kmetovalec je uporabljal označevanje ne samo zaradi pravnih zakonskih zahtev, pač pa je to zelo inteligentno razširil tudi na upravljanje same kmetije. In zato je bilo upravno breme, ki sem ga tam lahko videl, delno tudi zaradi drugih funkcij, ki jih je uvedel. Ampak naša veterinarska služba FVO je obiskala Združeno kraljestvo in tudi Škotsko prejšnji teden. Tako da bdimo nad tem in spremljamo, kakšen je položaj. Inšpekcijske skupine pošiljamo na Irsko, v Španijo in na Portugalsko in pripravili bomo tudi poročilo o tem, česa smo se naučili iz te serije revizij, ki smo jih organizirali. Označevanje je zelo pomembno omenjena so bila tudi druga vprašanja. Ukvarjam se z različnimi vprašanji na področju zdravja živali in drugih tem in tu prihaja do določenih nasproti pri tem, kar počnemo. Kloniranje, več o tem kasneje, ampak eden od pritiskov, ki ga doživljamo pri kloniranju, je pritisk v zvezi s sledljivostjo. Ko govorimo o sledljivosti, kako bomo izvajali sledljivost verjetno za več označevanja. Zavedati se je treba, da imamo nekatere ljudi, ki pravijo, da je treba analizirati breme zaradi označevanja. Ampak sedaj govorimo celo o uvajanju novih ukrepov, ki pa bodo zahtevali še več označevanja. Tako da moramo tudi tu razumeti, v katero smer gremo s tem. Kazareva baterijske kletke. Vidim, da je to precej visoko na seznamu prednostnih nalog tega odbora. Koliko časa še imam? Torej, kletke za baterijsko rejo, to je zelo pomembno vprašanje in to me je zadelo že na samem začetku, ko sem prevzel ta mandat. Začel sem se ukvarjati predvsem z dvojim. Prvič, ne bomo odstopili od našega stališča, ki smo ga uredili že dosedaj zakonodajo. In to sem zelo jasno povedal. Tudi potem, ko so nekatere države članice predlagale preložitev datuma uveljavitve te zakonodaje. To sem zavrnil in to ob dveh ločenih priložnostih. Namreč strinjam se z eno od pripomb, ki je bila izrečena, da gre tu za našo verodostojnost. Prav tako se mi zdi, da moramo začeti pridobivati sprejemljivost pravil. Ko določimo pravila, ko določimo prehodno obdobje, potem se je tega treba držati. Naj povem, da imam izkušnje tudi iz svoje države, namreč, da ljudje ne razmišljajo o ničemer, dokler ni zadeva tik pred vrati, en teden stran. Zato pa tudi uvajamo prehodna obdobja. Prehodna obdobja treba je mati resno, kajti prehodna obdobja se sprejemajo zato, da bi pomagali kmetom, da se prilagodijo. In mislim, da je prehodno obdobje bilo 12 let. 12 let je bilo časa za prilagoditev v zvezi s kletkami za nesnice. In zdi se mi, da je bilo časa več kot dovolj, zato da so se ljudje lahko prilagodili. Vendar pa, kot ste dejali, še vedno imamo države, ki niso pripravljene. Sam sem se pogovarjal z državami članicami na ravni sveta in dejal, da potrebujemo vse informacije. Spraševali ste o vprašanju B. Lahko se pogovarjamo o vprašanju B, C, D in F, ampak vse je odvisno od tega, kakšen bo položaj na terenu. Namreč, razmišljati moramo o več vprašanjih. Gospod Agnjo je dejal, da bomo uničili te kokoši. Ko sem prihajal, sem eden od kolegov dejal, da so italijani včeraj zasegli milijon kokoši zaradi teh kletk. Ne vem, kaj bodo z njimi počeli, ne vem, kaj se počne z milijonom kokoši, če seveda to drži. Morda je šlo tukaj mm, za zaščito živali, upam, da jih ne bodo zaklali. Ampak to so vprašanja, kaj bomo naredili. In gospod je omenil tudi posledice, gospod Egnjo namreč je omenil posledice odločitev, ki jih sprejemamo. Gre za posledice na trg, na prehransko industrijo, na uvoz. Danes ne uvažamo, ne uvažamo jajc v Evropo. Tu smo samo zadostni. Kaj bomo naredili zdaj? Resnično čakam, da bomo dobili vse informacije in da bomo potem lahko na sorazmeren in upam tudi inteligenten način ocenili posledice tega, kar bomo počeli. Izogniti se moramo nelojalni konkurenci. To je eno od vodil. Ne moremo imeti jajc kmetij, ki ne spoštujejo teh pravil in ta jajca ne morejo konkurirati jajcem iz držav, ki so uveljavile ta pravila. To je po mojem mnenju eden od osnovnih elementov, na katerih morate meliti vsak načrt. Če pogledamo državo, recimo Polsko, kjer imamo 80-odstotno nespoštovanje, kaj bomo naredili? Ali bomo uničili trg na polskem in potem uvažali jajca. Tega ne predstavljam kot dejstva, pač pa kot eh, primere, kaže pa na pomen vseh dejstev, ki jih imamo v rokah. Ko torej enkrat damo predlog, mora biti to predlog, ki ga lahko zagovarjamo in s katerim lahko vsi skupaj živimo. 15 držav še ni posredovalo informacij. 15 držav in sam jih navajam od zadnjega prispevka v svetu naj bi štiri države sedaj le posredovale informacije. Nekatere države so rekle, pa vsem spoštujemo vse, zato informacij nismo posredovali. Upam, da je tako, ampak sam še vedno pritiskam, naj to naredijo. Mi vaš čas spremljamo situacijo in zahtevamo informacije. ampak tako je naše stališče na to temo. V zvezi z dioksinom. Glede dioksina smo se pogovarjali in se pogovarjamo z nemško vlado, predvsem takrat, ko se je to dogajalo. Sam sem se pogovarjal z ministrstvom in spremljal, kaj se dogaja. Incident z dioksinom nam sedaj ponuja določena zagotovila, da sistem deluje. Če naše sisteme ustrezno upravljamo, potem delujejo. Ne glede na pravila, uredbe, zakone in direktive, ne moremo nikomor zajamčiti, da ne bo kje kak kriminalec, ki bo poskusil zaobiti naš sistem. potrebujemo politike in procese, ki delujejo na terenu, tako da če se kaj takega zgodi, potem bomo čim prej opozorjeni in bomo lahko poskrbeli za hitro ukrepanje. Sistem sledljivosti, ki smo ga imeli v tem primeru, se je obnesel in Nemčija je uspela dejansko opredeliti, odkot je prihajala krma ogotoviti, katere so bile kmetije, več kot 4000 jih je bilo. Nemčija je takoj zaprla te kmetije, identificirala izdelke, ki so šli z teh kmetij, kam so šli, lahko so potem tudi testirali izdelke z teh kmetij in lahko so ugotovili, da ni bilo tveganja za zdravje v sami prehranski verigi oziroma v hrani, ki je bila pripravljena iz teh izdelkov. Prav tako so potem zaprli obrate za proizvodnjo krme in uničili vse, kar je bilo kakorkoli sumljivo. In to toliko časa, dokler proces eh, verifikacije in čiščenja ni bil zaključen. Sistem se je skratka obnesel in mislim, da je to izkušnja, ki smo se je naučili. Če imamo na samem terenu sisteme potem ti delujejo. Včasih se sicer pritožujemo, ker pravimo, da to predstavlja dodatno breme, da so to dodatni stroški, ampak ko nas zadanejo problemi, kot je bil ta, potem se mi zdi, da ravno takrat ugotovimo, kako koristni so lahko ti sistemi. Gospod Heusling me je spraševal, zakaj sem proti pozitivni listi krmnih materijalov. Moje oziroma naše stališče je, da bi tak pozitiven seznam temeljil na predpostavki, da gre nasplošno za zdrave materijale, ki spoštujejo pravila o varnosti krmil. Če pa obstajajo dokazi, da so nekateri izdelki nevarni, potem je treba ukrepati. Zato mislim, da ne smemo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 predložili predlog, da bi države članice dobile pravico, da odločajo o gojenju GSO-jev. Naš predlog smo po razpravah na ravni sveta in tudi s parlamentom še dodelali in sicer v zvezi z razlogi, na podlagi katerih lahko države članice utemelijo svojo odločitev. Menim, da sedaj prihajamo do nekega splošnega dogovora v zvezi s temi razlogi. Mislim, da je dovolj razlogov, da se države članice lahko odločijo. Eden glavnih razlogov, če bi mene vprašali, če bi jaz bil država članica, moja domovina je majhna država in sam bi dejal, da je raba tav eden od glavnih razlogov oziroma argumentov, ki jih lahko uporabijo države članice. Pri kmetovanju gre predvsem za uporabo tav in države članice bi morale imeti možnost, da se odločijo, kateri so gospodarski in socialni razlogi ali pa cilji, na podlagi katerih bodo alucirali zemlišča. To je podobno kot pri urbanizmu. In podobno bi lahko rekli, ta država bo država, ki bo gojila oziroma ki se bo ukvarjala le z ekološkim kmetovanjem. Zakaj se ne bi mogla ena država odločiti, da bo to območje območje za ekološko kmetovanje? Ta koncept rabe tav je po mojem mnenju koncept, ki se naravno uporablja pri kmetovanju procesu odločanja. Mi pa smo predlagali še nekatere druge razloge. S tem želimo enostavno reči, če je bilo dovoljevanje GSO-jev utemeljeno na tem, da ni tveganja ne za okolje, ne za zdravje, potem to ni razlog, ki bi ga lahko ponovno uporabljale države pri svoji argumentaciji. In to je pravzaprav edina omejitev, ki smo jo uvedli. Pri GSO-jih moram povedati še nekaj v zvezi s tem, kar je povedal gospod Bove. Dobro veste, kaj skušam doseči. Imamo nov postopek, ki ga je sugerirala EFSA v zvezi z postopkom izdajanja dovoljenja. Ta postopek dajem v javno razpravo. Organizirali smo že dva zelo zanimiva seminarja znanstveniki in politiki, ki so zastopali celoten spektr razmišljanja o GSO-jih. Dobili so priložnost, da svobodno razpravljajo in da ne samo povedo svoje stališče, pač pa tudi, da slišijo stališče drugih. In z vsem tem Skušam doseči to, da bi prišli do situacije, ko bomo lahko razvili sistem, mislim, da je težko reči, ki bi vse ljudi zadovoljil, ampak ki bi večino ljudi zadovoljil, da bi dovolj zaupali procesu izdajanja dovoljen za GSO-je. Skratka, potrebujemo nek proces, ki mu bodo ljudje zaupali, da bodo vedeli, da se informacije preverjajo, da se vključujejo tudi neodvisni znanstveniki, ki preizkušajo ta živila, da imamo ustrezno spremljanje, tudi potem, ko so živila že na trgu, tega nam reč ni zelo veliko. Poleg tega pa bodo moje službe v zelo kratkem času mislim, da že v par dneh, pripravile poročilo o socialno-ekonomskih vidikih GSO-jev. Gre za analizo tega, kar smo prijeli od držav članic. In naj vam povem z tega mesta, da tega ravno dosti ni bilo. To, kar smo prijeli od držav članic, ni temeljilo na dejanskih opaženjih. Namreč večina držav ne goji gensko spremenjenih organizmov. Šlo je bolj za to, kaj države mislijo, da bi se lahko zgodilo. To pa nekako ni relevantno za vrsto poročila, ki ga skušamo spisati. Smo pa poskusili na najboljši možni način analizirati vsta input, ki smo ga prejeli in v kratkem, kot sem dejal, bomo tudi objavili poročilo. Ustrajam pa tudi pri tem, da na področju GSO-jev, kot tudi na drugih področjih inovacij, potrebujemo odgovorne inovacije. To so inovacije, ki prinašajo koristi za družbo. In sam bi končno rad videl, kakšna je korist slehernega izdelka ki se uvaja na trg. Sam sem že večkrat povedal, da nisem ne za in ne proti GSO-jem, tako kot nisem ne za ne proti kloniranju. Sam sem odprt za inovacije in ne želim zapirati vrat pred inovacijami. Mislim, da bi naredil veliko škodo Evropski uniji in evropskim državljanom, če bi si zatiskal ušesa in oči pred inovacijami, ki se dogajajo okoli nas. Tukaj ne gre za vprašanje trgovine, ne gre za vprašanje konkurence, ampak gre za vprašanje prihodnosti. Mislim, da moramo resnično biti odprti, vendar pa moramo biti previdni in tudi sorazmerni. In seveda nas mora pri našem razmišljanju podpirati znanost. To je pomembno. Včasih pa moramo vzpostaviti dovolj zaupanja v znanost. Kajti v preteklem letu, ko sem na tem položaju, ko opravljam to delo, sem se naučil, da včasih uporabljamo znanost kot izgovor in negiramo znanost, ko nam ne daje odgovorov, ki jih hočemo slišati. Tako da resnično moramo naše razmišljanje temeljiti na znanosti. Glede vprašanja GSO-jev, Mislim, da bomo z nekimi objektivnimi premiki v tej smeri lahko prišli do nekega pametnega stališča. Glede kloniranja. Na tiskovni konferenci so me vprašali, če bi jedel klonirano meso in dejal sem ja, ker vem, da je varno. Nič, čisto nič niti enega samega dvoma ni, da bi šlo za zdravstveno vprašanje pri kloniranem mesu. Vendar pa se tukaj pojavljajo vprašanja glede zaščite živali. Torej, ne gre za zdravje, gre za zaščito in dobrobit živali. Tako da moramo naše razmišljanje usmeriti v pravo smer. Nekdo me je spraševal, ali bom zaščitil potrošnike pred kloniranim mesom. Ni ščititi pred čem, zato ker ni nevarnosti. However, Tveganja ni, vendar pa imamo v Evropi vrednote in ena od naših glavnih vrednot je tudi zaščita dobrobiti živali. Predlog, ki smo ga dali, je bil, da kloniranje je problem z vidika zaščite živali in nimamo dejstva, ki to potrjujejo. Zato smo v Evropi poslali sporočilo z moratorijem uporabe tehnike kloniranja in tudi, kar zadeva uvažanje klonov ali uporabo živilskih izdelkov iz kloniranih živali. Sam sem obljubil tudi, da bomo pripravili v zelo kratkem časovnem obdobju zakonodajni predlog. Rekli smo celo do konca leta 2013. Mislim, da ker se je proces zavlekel, se bo predstavil tudi datum. Ampak takrat bomo imeli celosten pogled na vprašanje kloniranja. Tudi tu ne želim sprejemati odločitev oziroma razvijati takih zakonodajnih predlogov v vakumu. Potrebujemo podatke, vedeti moramo, kje smo. Danes tega ne vemo. Danes gre za povsem liberalno situacijo. Imamo klone, imamo potomce klonov in živila narejena iz njih in ne vemo, kaj se dogaja. Zato želimo uvesti nekatera pravila in predpise. Zato predlagamo, tudi sledljivost reproduktivnega materijala, da bomo vedeli, kaj počnemo. Če vam smem povedati anegdoto, ko sem prvič se začel ukvarjati z vprašanjem kloniranja, smo rekli, ne mogoče je, da bi skušali slediti živim živalim. To je problem. Gre za pravila o sledljivosti, gre za označevanje in tako dalje. Ampak potem sem vprašal, koliko živih živali pa uvozimo v Evropo? In so mi rekli 50. V čem je torej problem? Zato pravim, preden sprememo odločitve, potrebujemo dejstva. Dejstva pa so, o čem se sploh pogovarjamo. And, and, and fact, we, we, the... Torej, preden začnemo Preden smo začeli s pogajanji, smo se najprej ukvarjali z sledljivostjo potomcev klonov. Tudi svet je tu opravil določen premik, kajti mi pritiskamo na nje, da bi označevali goveje meso prvih potomcev. Dejstvo je, da namreč danes že imamo ustrezne mehanizme, in ni potrebno uvajati novih oziroma nalagati novih bremen našim kmetovalcem. Potem pa smo rekli, potrebujemo tudi oceno učinka, ker ko govorimo o značevanju hrane, ki izvira iz klonov, govorijo o značevanju hamburgerjev, salame, sladoleda. Skratka, potrebujemo oceno učinka, da bomo vedeli, kaj počnemo. Tudi tu ni nevarnosti za zdravje. Dejstvo je, da se vprašanje zaščite živali porazgubi, ko govorimo o potomcih, ker gre za umetno oploditev, ki se tudi sicer izvaja na kmetijah. Tako je moje stališče, kar zadeva kloniranje. Kaj narediti? Škoda je, da se je kloniranje uporabljalo tudi kot argument pri direktivi o novih živilih. Mislim, da smo izgubili dobro direktivo, kajti ta direktiva bi unesla veliko več reda v to, kar počnemo, veliko večjo stopnjo gotovosti, tako za proizvajalce, kot za naše trge. Eh, Svoji službi sem naložil naj deluje hitro naj hitro tudi posodobi direktivo o novih živilih, vendar potrebujem podporo parlamenta. Ne želim, da bo kdo rekel, rekel da sem obšel parlament zato, ker imam kakšne svoje interese. Ne, glede tega sem zelo jasen in ne želim, da bi mi bo kdo očital, da želim izsiliti direktivo o novih živilih zato, da bi obšel kloniranje. Ne, ampak potrebujemo novo direktivo. In vsekakor pa je treba spremeniti. Zato bi si želel, da bi ta zakonodaja tudi napredovala, tudi že v prvem branju, kajti tudi pri vprašanju kloniranja moramo delovati hitro in vam predložiti zakonodajni predlog. To bi torej rad naredil, ampak. želim si pregledno razpravo, transparentno razpravo z parlamentom in potem svetom, zato da bomo lahko zagotovili, da gremo v pravo smer hitro. Preden bomo podali predlog, pa bi se rad z vami in z odborom in vi pogovoril o nadaljnih postopkih. nekaj moram popraviti v zvezi z eh, baterijsko rejo kokoši. Pričakujemo podatke osmih držav. Torej, kar se tiče kloniranja in novih živil, je situacija taka. Upam, da sem pokril vse pomembne vidike. Hvala lepa. John Dalli, Hvala, John Dali. Hvala lepa za odgovore na vsa postavljena vprašanja. Seveda ostajamo na različnih bregovih na nekaterih vprašanjih, vendar pa se mi zdi, da nam bo znanstveno in neideološko razmišljanje zelo pomagalo, da bomo napredovali v tej občutljivi razpravi. Minuta odmora. Potem pa bomo nadaljevali z 11. točko Martin Heusling. Samo minutko, da pozdravim komisarja. Prosim, da se ne zganete svojih mest.